Okay, now we have to. Yeah. Okay, colleagues, if we can take our seats. Kolegi, prosim, sedite na svoje mesta, kajti začeli bomo z to posebno sejo. Gre za izmenjavo mnen z mladimi, ki so sodelovali na Evropski prireditvi za mlade AI o vlogi zunanjega delovanja Evropske unije pri obravnavanju migracijskih tokov. To je ena izmed najpomembnejših tem, s katero se Evropska unija ukvarja danes. in vsi vemo, da je veliko političnih izzivov in težav, Evropska unija pa je naredila tudi nekaj dobrih korakov, nekatere države so sprejele begunce in jih skušajo vključiti v družbo. Vemo pa, da se v zvezi s tem pojavlja tudi veliko težav. Torej, zelo vesela sem, da lahko pozdravim naše današnje goste. Maja je potekala prireditev za mlade v Strasburgu in uh, eh, 7000 mladih uh, je prišlo in uh, predstavilo ideje, uh, ki uh, so potem bile predstavljene tudi v petih odborih Evropskega parlamenta. Septembra ste poslanci dobili informacije za te prireditve. Gre za vizijo prihodnosti Evrope, vizijo mladih. In eh, mladi nam bodo danes predstavili nekaj pobud, jaz pa bi vas prosila, da se na te pobude odzovete. Torej, eh, tri eh, kratke predstavitve bomo imeli. Predstavili, mladi bodo predstavili tri pobude in potem želijo vaš odziv. Tri minute maksimalno pa boste dobili za vaš prispevek. te pobude, ki bomo slišali danes, pa bomo vključili tudi v eh, našo naslednjo razpravo odborov AFET in DEVE. Inda Sakarova z inštituta v Bruslju eh, se ukvarja z eh, študijami na temo miru v, Evropo, z, v Evropi z verskim eh, ekstremizmom in z evropsko-sosedsko politiko. Bila je pripravnica eh, tudi na eh, češkem veleposlaništvu in trenutno kot sodelovka dela na Inštitutu za evropske študije. Gabriela Eurila. je prejela štipin, štipendijo uh, in uh, na ta način uh, je zaključila tudi uh, študij. Uh, Pročevala je situacijo na področju človekovih pravic na svetu, ukvarja se tudi z dostopom do pravosodnih storitev. Mateus van de Džuska pa je, se je preselil iz eh, Polske eh, v Nemčijo kot otrok skupaj s svojo družino. Od, v letih 2009 do 2015 je delal v uradu za migracije v eh, Nemčiji in postal je predsednik predsednik eh, konfederacije sindikatov eh, SEZI, ki se ukvarja z eh, pripravo politike za področje migracij. Mateus bo predstavil prvo pobudo, potem Andreja in potem se bodo kolegi hitro odzvali. Mateus. Najlepša hvala. Moj predlog bi omogočil vsem predstavništvem Evropske unije, da bi lahko zagotovili zaščito eh, prosilcem za azil eh, v nujnih primerih. To bi omogočilo dodelitev statusa eh, beguncev tistim, ki ta status nujno potrebujejo, kot se trenutno dogaja v Siriji. Vse države članice bi eh, lahko zagotavljale enotne storitve, torej le eno vele poslaništvo bi lahko zagotovilo, mm, eh, bi lahko odobrilo prošnjo za ezil v imenu vseh eh, držav članic. V primeru zavrnitve azila bi bili prosilci ustrezno obveščeni in upam, da se potem ne bi odločili za nevarno pot v Evropsko unijo preko sredozemlja. Ko sem delal v uradu za migracije v Nemčiji, sem se pogosto uh, srečal uh, z prosilci za azil. Uh, in uh, ko so bile njihove prošnje zavrnjene, so mi dejali, da če bi to vedeli prej, potem se uh, ne bi odpravili na nevarno pot preko sredozemlja. Ne želimo, da sredozemlje postane veliko pokopališče. Pri tem pa moramo upoštevati tudi, da uh, Eh, ljudje mogoče sploh ne morejo zapustiti svoje domovine, da bi prosili za azil. Zaradi tega bi eh, morala Evropska unija zagotoviti humanitarno pomoč za tiste, ki ne morejo zapustiti eh, svoje države. To bi ravno tako zmanjšalo število oseb, ki skušajo nezakonito vstopiti v Evropsko unijo. Hkrati bi to zmanjšalo tudi zaslužek tihotapcev. Eh, to ni eh, nova eh, oblika, ampak nova oblika sodelovanja, ampak je to model, ki se že uporablja v Mehiki in Južni Ameriki. Hvala lepa, oči, odlično ste se držali tudi časa za govor. Andreja Gavril. Torej, kolegi, slišali ste njegov predlog in lahko se nam odzovete. Andreja, izvoli. Moj predlog je, da bi naj Evropska unija ustvarila varna območja v državah konflikta na mesto že obstoječih eh, taborišč za begunce. Na ta, na ta način bi lahko begunska taborišča spremenili v varna mesta za našo podporo, za podporo evropejcev. Ta varna mesta bi lahko stopila v partnerstvo z različnimi evropskimi mesti na posameznih področjih, ampak varna območja v državah konflikta svetov bodo delovala samo, če bomo eh, tudi poskrbeli za varnost teh območij za skupnimi prizadevanji. Nedavna izjava vrha v New Yorku v migranci, o migrantih in beguncih predstavlja dober začetek prizadevanj za to, da bi znova poskrbeli za mir in pa za stabilnost. Drugič, potrebujemo resnične evropske socialne ukrepe. Z evropskimi sredstvi moramo podpreti obstoječo zdravstveno in izobraževalno infrastrukturo na teh območjih. Prav tako pa moramo tem eh, ljudem, ki živijo v teh območjih, mestih, varnih mestih, omogočiti, da lahko dostojno živijo. Eh, tisti, ki začasno bivajo v varnem mestu, bi dobili dostop do zdravstva, do izobraževanja, prav tako pa morajo imeti možnost, da se lahko svobodno razvijajo in da lahko postanejo gospodarsko neodvisni ob spoštovanju pravne države in brez eh, tujega poseganja v njihove notranje zadeve. To pomeni, da lahko razvijajo svoje, eh, svoje lastne poslovne obrate ali pa da lahko recimo dobijo na razpolago košček zemlje, zato da lahko tam obdelujejo pridelke. Hvala lepa. V odboru za razvoj se bomo danes pogovarjali o Siriji in o tem, kako bi lahko humanitarna pomoč dosegla Sirijo. To je sedaj zelo, zelo težavno in zelo mi je všeč tvoja ideja o varnih mestih ter tudi prva ideja o pomoči beguncem. Torej imamo tri sklope idej. Še dvakrat bomo torej ta krok ponovili. Uh, bomo sedaj sprejeli besedo dveh poslancev in kasneje boste spet dobila besedo dva poslanca ob naslednjem krogu. Gospa Desarnes je prva. Najlepša hvala. Na kratko, popolnoma se strinjam s prvo pobudo. Evropska unija bi morala odpreti eh, urade za sprejem eh, prosilcev za azil v določenih državah, v Turčiji, v Jordaniji, v Libanonu, tam, ker eh, begunci so in eh, trenutno je edini način, eh, da eh, nek prosilec za azil uloži svojo prošnjo, ta, da plača za prehod in da tvega svoje življenje. Kanada se je odločila za takšen sistem in tisoče oseb so na to pripeljali v Kanado. Eh, njihove prošnje pa so obravnavali na menih območjih v Siriji. Hvala za to pobudo. Ja, ko sem opazovala situacijo v južni Turčiji, se mi zdi, da bi bilo bolje, če bi tem ljudem neposredno pomagali tam, preden, se začela, preden so se začele te masovne migracije. Gospod Panceri, izvolite. Eh, eh, Najlepša hvala. Vedno cenim nove ideje. Eh, še prav posebej eh, te ideje eh, treh mladih oseb. Vendar pa se pojavljajo seveda tudi določene težave. Recimo ideja, da bi uporobili diplomatska predstavništva, zahteva najprej posodobitev tega koncepta. Danes nimamo dovolj diplomatskih predstavništv. In uh, drugič, uh, morajo biti države članice pripravljene sprejeti priseljence. Kanada uh, je enotna država, medtem ko je Evropa veliko bolj uh, razdeljena in seveda bi morali najprej zagotoviti solidarnost pri porazdelitvi. In še uh, tretja stvar, seveda obstajajo različni tipi priseljevanja. Uh, v primeru uh, gospodarskega priseljevanja. Eh, bi seveda lahko uporabili eh, diplomatska predstavništva. Eh, določene države članice na noben način ne želijo to vrstnega priseljevanja. Vendar pa je tukaj še druga oblika migracij. Gre za tiste, ki trpijo pred preganjanjem, pred vojno. In tukaj gre za akutno situacijo. Eh, namreč ti ljudje morajo takoj zbežati, nimajo časa, da odidejo na predstavništvo in prosijo za eh, obravnavo prošnje za azil. In uh, vse skupaj je seveda odvisno tudi od tega, kje se nahajajo ta diplomatska predstavništva. Mislim, da gre sicer za pravilne pobude, ampak upoštevati morate tudi te vidike, ki sem jih ravno kar navedel. Okay, so Ja, dobro, da se pogovarjamo tudi o praktičnih vidikih izvajanja predlaganih politik. Eh, sedaj bomo zaključili točko. Andreja, bi se želela odzvati na to, kar sta povedala oba poslanca? Uh, Mislim, da so se navazovali bolj na Matevževo idejo. Eh, naj samo odgovorim na vprašanje v zvezi z eh, ekonomskimi imigranti. Tukaj potrebujemo dogoročen odgovor in morali bi se osredotočiti predvsem na preprečevanje. Mateuš? Uh, Hvala lepa, gospe Sarnes, ki je izrekla podporo moji ideji. Zahvaljujem se tudi gospodu Panceriju. Seveda je težko vprašanje, predvideti takšne naloge v evropskih diplomatskih predstavništvih. Ampak kot sem predstavil v svoji ideji, pomembno je, da bi vse države članice skupaj upravljale to nalogo, tako da bi samo eno uh, diplomatsko predstavništvo sprejemalo prošnje za azil. Uh, torej države bi skupaj upravljale to nalogo. Zato seveda potrebujejo več osebe, ki ga je treba tudi ustrezno usposobiti. Ampak po drugi strani, govorili ste o osebah z neposrednjimi potrebami. Um, torej tukaj sem omenil recimo Sirijo. Ko ti ljudje zaprosijo ko bi ti ljudje zaprosili za azil pri teh uh, diplomatskih predstavništvih, bi jim morali dati na voljo tudi dokumente, s katerimi bi lahko vstopili v Evropsko unijo, zato da se jim ne bi bilo treba odločati za te nevarne poti. Uh, ja, dobra praktična ideja, ki je politično gledano težko izvedljiva. Takšno sodelovanje med eh, državami članicami je težko izvedljivo. UNHCR je ima veliko izkušenj z eh, obravnavanjem beguncev v samih eh, konfliktnih točkah in tudi v ZN-u so uporabljali takšen način, da so begunce sprejemali neposredno iz begunskih, eh, begunskih taborišč. Pri nas imamo recimo veliko ljudi iz eh, Demokratične republike Kongo, iz nekaterih drugih konfliktnih žarišč. Eh, no, kakorkoli, sedaj pa naslednji dve ideji. Linda Slapakova bo naslednja. Simil. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Videli smo, da je na tisoče družin prečkalo sredozemlje eh, in eh, predvsem mladi so v srčiki teh migranskih eh, tokov, so največje žrtve. Zato bi predlagala Evropski okvir za ukrepe, s katerimi bi se odzivali na potrebe mladih v tujini. Prvič je treba jim zagotoviti boljš, boljši dostop do izobraževanja in se spopasti s problemom brezposobnosti mladih mladih. Pomankanje gospodarske stabilnosti je eden izmed glavnih vzrokov za masovne migracije in brez tega, da se lotimo tega problema, se situacija ne bo spremenila. Mladi ljudje bodo morali vedno znova zapuščati svoje države brez kakršnih koli eh, pozitivnih izgledov za prihodnost. Prav tako predlagam sodelovanje med organizacijami mladih in nevladnih organizacij. Na ta način se lahko tudi bolje borimo proti radikalizaciji, proti ekstremizmu. Eh, pri mojem eh, delu sem ugotovila, da radikalizacija mladih najbolj prizadane skupnosti na najgloblji način in to samo prispeva k polarizaciji družbe ter k negotovosti. Zato bi morali bolje opolnomočiti lokalne skupnosti, okrepiti je treba svoje obrezivanje za boj proti radikalizaciji, proti ekstremizmu in proti nasilju, recimo za pomočjo civilne družbe, za programi, ki jih poznamo tudi iz Evrope in ki bi jih lahko izvažali tudi čez Mediteran. In pa eh, še na zadnje, treba je eh, predvideti učinkovite programe reintegracije za uh, migrante, ki se vračajo. Na ta način bomo lahko te migrante spet vključili v skupnosti in mladi se bodo lahko spet uh, razvijali in bodo uspešni. Eh, všeč mi je ta ideja o podpori schemam za zaposlovanje mladih. No, Andreja Gavrila bo pa sedaj predstavila naslednjo idejo. Eh, vse skupaj zgrajeno na načelu, da če naučiš človeka, kako uh, loviti ribe, potem ga s tem prezgrbiš za življenje. V tem smislu pozivam, da ustanovimo Evropski eh, korpus za mir. Um, na ta način bi s tem poskrbeli za stabilnost, za mir, za izgradnjo zmogljivosti v prizadetih skupnosti. To bi lahko vključili tudi v Evropsko agento za migracije. Uh, um, nadarjeni evropski mladi bi lahko tako uh, odšli v države v razvoju, zato da bi lokalni skupnosti poučevali v veščinah, recimo na področju kmetijstva, zelene energije. Morda uh, nizozemski predstavniki tukaj vedo, da lahko iz uh, odpadkov izgradiš uh, mlin na veter in zato sem izvedela samo, ko so um, socialni mediji izpostavili revnega najstnika iz Malavija, ki je iz odpadnega materijala gradil um, mline um, na veter. Um, mladi ljudje bi lahko sodelovali tudi z duhovnimi vodi teh skupnosti, z lokalnimi nevladnimi organizacijami in izobražalnimi centri. In uh, bi, z evropskimi sredstvi bo pokrili izobraževanje teh mladih in njihovo uh, mesečno plačo. Eh, ukrepi in aktiv, o ukrepih in aktivnostih bi poročali, na ta način bi bili ti rezultati bolj vidni in bi lahko navdihnili tudi podobne takšne projekte. In uh, podariti moram tudi to, da mora Evropska unija pomagati mladim, da, da, da mm, izberejo uh, smiselno življenje, ne pa nesmiselno smrt. Torej, s takšnimi projekti bi lahko preprečili tudi nasilne smrti mladi, ki sedaj odhajajo v konfliktna območja in pa njihova radikalizacija. Eh, da, všeč mi je tudi ta ideja mm, o sodelovanju mladih za iskanje rešitev. Vemo, da je v Afriki demografska rast uh, zelo velik izziv, eh, ko gre za zaposlovanje vseh teh mladih. Včeraj smo imeli zanimivo predstavitev v odboru Deve o pametnih vaseh. V afriških vaseh eh, tako um, skupnosti razvijajo eh, posebne infrastrukture za to, da lahko imajo energijo, elektriko. Vemo, da je težko se učiti, če recimo nimaš elektrika ali pa uh, luči zvečer. Uh, Ali še želi kdo izmed kolegov odzvati na ta krok idej? Eli. Uh, yeah. I just wanted to thank you for your ideas. Hvala za vaše ideje, hvala, da ste danes z nami. Eh, žal mi je, da sem zamudila, bila sem na nekem drugem sestanku. Eh, zato bi dodala naslednje. No, mogoče ste o tem že govorili. Tukaj v Evropskem parlamentu se že leta in leta zauzemamo, no, vsaj zadnje dve leti se zauzemamo za rešitve, ki bi pomenile skupna prizadevanja držav članic na ravni Evropske unije. Sama sem bila pred dvema tednoma v New Yorku, to je bil prvi vrh. Uh, um, Združenih narodov o beguncih in migracijah. In tam smo razpravljali o globalnem prizadevanju, ki je potrebno za soočanje s tem globalnim izzivom. Globalni problemi potrebujejo globalne rešitve, to je jasno. Ampak kako najmo kot Evropska unija kredibilni, ko zahtevamo globalna prizadevanja, če pa niti znotraj Evropske unije nismo sposobni poskrbeti za skupne rešitve. Danes imamo šest držav članic od 28, ki obravnavajo 80 odstotkov vseh prošen za azil, ki so uložene v Evropski uniji. To ni vzdržno. Eh, če bi ta prizadevanja porazdelili na 28 držav članic, potem bi bilo vse skupaj mm, dosti bolj vzdržno. No, mi parlamentarci se skoraj vsak teden vračamo domov, pogovarjamo se z našimi voljivci, z našimi državljani v nacionalnih državah in moram povedati, da ljudje težko razumejo pristojnosti, ki jih ima vsaka posamezna institucija. Zato moramo ustrajati pri tem, da morajo prizadevanja biti skupna, sicer nam ne bo uspelo. Ana Gomes. So sorry that I couldn't hear. Uh, tudi meni je žal, da nisem slišala vseh. Uh, zamudila sem na sejo. Sem pa slišala konec in uh, mislim, da ste zadeli upolno. Res je. Uh, Osredotočiti se moramo na mlade, mlade moramo spodbuditi, naj bodo aktivni zagovorniki človekovih pravic demokracije, ne pa zagovorniki kulture smrti. In zato menim, da bi morali zahtevati od naših vlad, da strateško investirajo v programe, ki bi priprečevali širjenje ekstremističnih ideologij, ki vodijo samo do nasilja. Mislim, da na tem področju naše vlade še niso bile dovolj aktivne. V Evropskem parlamentu smo pred enim letom govorili o prepreševanju. Mislim, da, je, da so naložbe v preprečevanje predvsej omejene. Ne bo nam uspelo, če v to ne bomo vključili tudi mladih ljudi na lokalni ravni. Ti so ključni agenti, ki se lahko borijo proti ekstremističnim ide ideologijam uh, teroristov in ekstremistov. No, seveda zato potrebujemo politike, ki bodo opolnomočile mlade. Vse skupaj treba povezati z socialnimi priložnostmi, z delovnimi mesti. Ne moremo misliti, da nam bo uspelo na področju preprečevanja, če istočasno našim mladim ne bomo ponudili niti osnovnih priložnostih, torej delovna mesta in tako naprej. Eh, to pomeni, da moramo odpraviti te neumne vrčevalne politike, ki so nam samo škodile, tudi ko gre za našo varnost. In eh, poskrbeti moramo tudi za socialno integracijo ljudi, ki prihajajo k nam. Potem, Eh, navezujem se na to, kar je povedala Eli o beguncih. Način, kako mi sedaj upravljamo s pritokom beguncev in migrantov, ki se ne bo ustavil, če se bodo ustavile vojne. Ne, vedno več jih bo prišlo k nam. Evropska unija mora Eh, pomagati pri odpravljanju konfliktov, pri razvoju tretjih držav. Eh, no, ampak tudi, če bomo to počeli, bodo ljudje še naprej, še naprej prihajali k nam. Zato moramo te tokove upravljati na ta način, da ne bodo ti ljudje padali v roke tihotapcem za ljudmi. Eh, in Antonijo Panceri je rekel, tihotapci sedaj upravljajo z pritokom beguncev in uh, migrantov. Mi tega do sedaj nismo naredili in smo s tem samo uh, dali poslovni priložnosti tihotapcem. Če želimo zaustaviti tihotapce, moramo poskrbeti za zakonite in varne poti, uh, eh, zato da bodo lahko ljudje tudi uh, v svojih izvornih državah vlagali prošnje za azil. Vse dokler ne bomo tega naredili, bomo uh, samo dajali poslovne priložnosti tihotapcem. Hvala, zmanjkuje nam časa, tako da eh, bomo poslušali še naslednji dve ideji in na vse, kar je bilo povedano, se boste lahko odzvali na koncu. Sicer um, ehm, sem nam ne bo uspelo držati časovnice. Mi morda bi pred naslednjima dvema idejama želela kaj povedati še komisija o programu za prostovoljce. Uh, ne vem, eh, v kolikšni meri poznate ta program in eh, v kolikšni meri ste o tem razpravljali na preditvi za mlade v Štrasburu. Linda bo predstavila naslednjo idejo. Hvala lepa. No, vse skupaj je povezano z eh, zadnjim prispevkom, ki je govoril o tihotapljanju. Zadnja poročila o tem, kažejo na tem, da se za to migransko krizo skriva masovno omrežje nezakonitih tihotapcev. Eh, zato je nujno treba poskrbeti za zakonite poti priseljevanja. Na ta način bomo zaustavili nezakonito priseljevanje. Več je treba narediti na področju kazenskega pregona, na področju zaščite Eh, meja in pa boja proti organiziranemu kriminalu. Eh, no, zato bi morali okrepiti tudi sile v tretjih državah, treba je poskrbeti za eh, sodelovanje z agencijami, kot sta Europol, Eurojust, Eh, no, ampak težko je vzpostaviti sodelovanje s temi agencijami v tretjih državah. Zato je treba vzpostaviti sodelovanje med temi agencijami, med temi državami in pa evropskimi državami. Na ta način se bomo lahko bolj učinkovito bojevali proti organiziranemu kriminalu. Eh, tako smo začeli tudi z centrom za boj proti tihotap srce. In dobro bi bilo, če bi imeli takšne, takšne uh, centre tudi v tretjih državah in lahko bi začeli z novimi um, misijami policijskega in pravosodnega sodelovanja, recimo v mediteranskih državah, tako kot je to bilo ugotovljeno tudi na regionalnem svetu na Balkanu. Prav tako pa je ključnega pomena, da v trenutnem političnem okolju poskrbimo za narativ, ki ne bo prikazoval migrantov kot tiste, ki so zločinci, ki širijo kriminal, eh, ampak eh, moramo našo kritiko usmeriti predvsem na tih otapce. Stigmatizacija migrantov kot kriminalcev Eh, ni samo napačna, ampak tudi zelo škodljiva. Eh, jasno moram povedati, da niso migrantje tisti, ki bi izvajali zločine, ki bi eh, predstavljali mrežo organiziranega kriminala, ampak so to ravno te tihotapske združbe. Hvala lepa še, Mateus moj drugi predlog je, da bi vzpostavili bazo podatkov, v katerem bi lahko zbirali podatke o veščini, izobrazbi migrantov, s pomočjo katerih bi lahko eh, te eh, povezali z potrebami, ki obstajajo v državah članicah. Migranti bi lahko s pomočjo te podatkovne baze vlagali prošnje in države članice bi potem obveščene imigrante, ali je glede na njihove kvalifikacije usposobljenost bilo možno najti delovno mesto v dotični državi. Na ta način bi lahko zagotovili tudi, zadovoljili tudi potrebam eh, držav gostiteljic. Uh, Eh, torej, tukaj gre za dvosmerno pot. Eh, ne gre samo za to, da zadostimo željam migrantov, ampak moramo zadostiti tudi zahtevam držav eh, gostiteljic. Na ta način bi vse skupaj postalo tudi bolj pregledno. Kot sindikalist vem, kako težko je stopiti na trg dela, celo za nacionalne državljane. In ko gre za migrante, se ti soočajo vse z hujšimi izzivi. Gre za jezikovne prepreke, prav tako ne vedo, ali bodo njihove veščine, kvalifikacije priznane v dotični državi. Uh, In naloga držav gostiteljic je, da migrantom damo na razpolago ustrezne programe usposabljanja, samo na ta način eh, bodo imeli pravično možnost na trgu dela. In to me privede do še enega pomenega vedika integracije na delovnem trgu. Eh, treba je poskrbeti za sistem prepoznavanja kvalifikacij, ki jih imigranti že imajo. Pogosto so visoko kvalificirani, ampak ne prepoznavamo njihovih kvalifikacij, saj te niso priznane v Evropski uniji. Zato potrebujemo um, um, usklajen in mednarodni okvir eh, certifikacij, eh, ki bi jih priznavale tudi države gostiteljice. Ampak za takšen sistem potrebujemo več investicij tudi v, mm, v javni sektor. Hvala, sedaj pa Teresa Jimenez. Sim. Muchísimas gracias, Presidenta. Eh, Hvala lepa za vaše prispevke. Najprej moram povdariti, kako pomembna se mi zdi ta današnja seja. Dobro je, da se ukvarjamo z eh, migracijami. To je tema, ki zelo skrbi tudi mlade in zahvaljujem se vsem tem, ki ste danes tukaj. Eh, zelo pomembno je, da prisluhnemo tudi mladim in to eh, na skupni seji odboro DV in AFET. Mislim, da je tukaj na kocki kredibilnost Evrope. Sedaj je veliko na kocki, ukvarjamo se z problemi problemom terorizma, varnosti. Eh, to je nekaj, kar vpliva na naša vsakodnevna življenja, ampak eh, ukvarjamo se zelo tudi za temo migracij in pa z begunsko krizo. Evropska unija si tukaj pred očmi mladih um, ustvarja ugled v, svoj ugled. Torej, eh, Na kocki je, ali bodo mladi v Evropo zaupali ali ne. ESZD govori o solidarnosti, Eh, do tretjih držav, treba pa je pokazati tudi solidarnost do držav znotraj Evrope in te solidarnosti sedaj ni. Kakšno sporočilo bomo dali mladim, če se nismo sposobni dogovoriti o tej tako težavni temi? Mislim, da je pomembno se ukvarjati z problemom tudi izvora. Eh, ljudje govorijo o Evropi, kot da bi Evropa bila entiteta. Ne, Evropska unija so države, vsaka ravna po svoje eh, in eh, ne moramo pričakovati, da bo Evropa reševala vse. To je problem, ki se ga moramo lotiti pri izvoru, tudi v državah. Eh, problem je v tem, če tihotapci uporabljajo ljudi kot eh, trgovsko blago. Eh, v teh ladjah umira na tisoče ljudi, oni pa na račun tega služijo milijone. Ehm, mislim, da bi morali močno pritisniti na trete države, na države gostiteljice moramo se tudi konkretno spopasti z tem nezakonitim poslom, nezakonitim trgovanjem, z problemom trgovanja za ljudmi. To je pravzaprav moderna oblika suženstva in eh, lotiti se moramo tega problema pri izvoru. Če ne bomo ravnali tako, potem uh, lahko še vedno uh, tukaj ponavljamo ena in iste besede, potrebujemo torej več solidarnosti uh, znotraj Evrope, zunaj Evrope in pa soočiti se moramo z tem problemom nezakonitega trgovanja za ljudmi. Hvala lepa. Nišče drug ni rekel, da bi se moral nujno odzvati, tako da bi eh, slišali še zadnje pripombe o zadnjih dveh idejah. Začeli bomo pri Lindi. So, um, No, mislim, da je nujno razpravljati o zavezah, o narativu v Evropski uniji. Evropska unija zavrača migrante. vsak dogovor, ki ga sprejme Evropska unija o migrantih, uh, upošteva predvsem koristi Evropske unije in to ustvarja slab, um, slab zgled. Uh, zato je treba v prihodnosti spremeniti narativ, zato da se bo situacija v prihodnosti v prihodnosti izboljšala. Če bomo gledali samo na naše lastne interese, potem to dolgoročno gledano ne bo izboljšalo varnostne situacije, socioekonomske situacije. Dolgoročno gledano ne bomo imeli možnosti izboljšanja odnosa med državami članicami Evropske unije in pa um, državami Južnega sredozemlja. To mislim, da je srčika problema. Eh, mislim, da gre tukaj v prvi vrsti za vprašanje politične volje in eh, želim si, da bi se Evropski parlament zavzel za nekakšno bolj dosledno ravnanje, ki nam ga sedaj manjka. Andreja? Um, Želela bi se odzvati na prejšnja dva prispevka. Dejansko imamo v Evropski uniji problem z enotnostjo. Eh, seveda, dobro je, da imamo različna mnenja. Naš moto je združeni v raznolikosti, ampak kako bi lahko tukaj poskrbeli tudi za nekaj več soglasja? Mislim, da je eden izmed načinov to, da bolje prisluhnemo mladim ljudem. Mladi ljudje uh, Eh, se enostavneje poenotijo in lažje sprejemajo razlike, ki obstajajo med njimi. Se pravi, še naprej treba investirati v programe za mlade ljudi, kajti ko v vse skupaj vključite mlade ljudi, s tem njihovim dejanjem date neko težo. Tudi današnji dogodek je zelo pomemben za nas. S tem nam dokazujete, da, nam, eh, da nas poslušate, In vsekakor upam, da bodo nekatere izmed eh, naših idej postale eh, tudi resničnost. Se pravi, eh, hiša brez enotnosti je hiša brez moči, tako da mislim, da bi morala tudi ta hiša postati bolj enotna. Še Mateus. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo podporo. Vesel sem, da so, nam, da so vam všeč naše ideje. Mislim, da bi danes morala Evropska unija stopiti skupaj, morala bi dokazati, da so države članice sposobne reševati to migracijsko krizo, ki jo trenutno prestajamo. Mi trije predstavljamo največji dogodek, največjo prireditev za mladih. Mi predstavljamo vašo mlado Evrope in mi trije smo dokazali, da želimo Evropo, ki bo združena, ki bo solidarna in dokazati želimo, da imajo tudi mladi veliko zapovedati in želimo, da nam prisluhnete. Hvala. Hvala lepa. Preden zaključimo, bi želela povabiti še predstavnika Evropske unije, če se želi odzvati na povedano. Marija De Paulis, izvolite. Um, uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Devko že rešuje glavne razloge za migracije. Naj vam dam nekaj primerov na kratko. Izvajamo ukrepe, s katerimi dajemo priložnosti mladini v desetih državah, zato da lahko sodelujejo pri sprejemanju političnih odločitev. Izvajamo tudi projekte na področju eh, poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Na, iščemo tudi priložnosti za dostop do trg dela, poskušamo zapomniti to vrzel med izobraževalno sfero in trgom dela. Želimo tudi, da bi v državah partnericah priznavali kvalifikacije drugih, da bi zagotovili večjo mero mobilnosti med državami. To seveda niso edini eh, glavni razlogi, je pa treba te težave obravnavati od otroštva eh, naprej. Ti otroci bodo namreč postali eh, naslednja generacija migrantov in veliko otrok migrantov prihaja v Evropo brez spremstva. Ti so seveda zelo ranljivi imamo nabor ukrepov v ta namen. Smo tisti generalni direktorat, ki skrbi za dosledno delo v komisiji, obenem pa upoštevamo tudi druge politike, ki se izvajajo v Evropski uniji. Sodelujemo tudi z humanitarnim uradom ECO. poskušamo zagotavljati izobraževanje in pa osnovne storitve beguncem. To so zgolj eh, nekateri primeri našega dela, če pa eh, potrebujete več informacij, lahko stopite v stik z nami. Najlepša hvala, rada bi se zahvalila našim današnjim gostom. Vidite lahko, da poskušajo evropske institucije iskati rešitve za migransko krizo, ampak pogosto eh, naletimo na blokado v državah članicah. Tudi tam so eh, seveda razmere težavne, veliko je odvisno od javnega mnenja. Ni dovolj, da govorimo o tem zgolj tukaj, ampak se moramo vrniti v naše države, v vaše države in eh, tam zagotoviti konsens. Boriti se moramo na vseh ravneh, pritisniti na vseh straneh, če si želimo boljšo evropsko politiko. Hvala eh, našim gostom. Prosim za aplaus. Mislim, da je dobro, da obravnavamo te različne teme v različnih odmorih. Hvala za vašo predstavitev. Bili ste zelo disciplinirani, zelo osredotočeni. Upam, da bodo tudi kolegi in kolegice eh, postopali tako v naslednji razpravi. Seveda pa lahko ostanete z nami eh, tekom naslednje razprave, če želite. Kolegi in kolegice, naslednja točka je točka številka 13 na dnevnem redu. Gre za skupno poročilo odbora DV in odbora AFET v skladu členom 55 poslovnika. To je poročilo o gibanju beguncev in migrantev. Gre za vlogo zunanjega delovanja Evropske unije. Pred nekaj leti smo govorili o tem v odboru Libe, ampak hitro se je pokazalo, da ne moremo imeti eh, notranjega pogleda na migracije, to mora biti del zunanje politike Evropske unije. Eh, oba odbora, Deve in Afet, sta sedaj eh, zagrabila to temo. Pogovarjali smo se naprimer o Afganistanu prejšnji teden. Svet je sprejel dogovor, govori se o sporazumih o ponovnem sprejemu, eh, gre za tako razvojno politiko, kot tudi za zonanjo politiko, eh, potrebujemo finančna sredstva, s katerimi bomo rešili nekatere težave, ki so povezane z migracijami. Veseli me, da imamo sedaj skupno poročilo. Imamo dva poročevalca, Eleno Valenciano in eh, Agustina Diaza Demero. Oba sta tukaj. Pripravila sta osnutek poročila, ki ga lahko najdete v vaših dosjeh. Bomo začeli z Eleno Valencijano, na to pa bomo besedo predali Agostino. Elena, izvoli. Hvala, gospa predsedujoča. No, strinjam se za vašo argumentacijo. Res je, da je to poročilo na lasno pobudo, ki ne bo spremenilo strukture Evropske unije. Je pa res, da je instrument zunanjega delovanja instrument, ki postaja vedno bolj pomemben. Dobro je, da smo v naših dveh odborih se odločili, da želimo izraziti določena stališča, ki jih v parlamentu v veliki večini podpiramo in ki jih podpira tudi velik del evropske družbe. Najprej bi se želela zahvaliti odličnemu sodelovanju gospodu Diazu de Meri. Pripravila sva poročilo, eh, no in to poročilo pripraviti to pročilo ni bilo enostavno. Eh, vedno je zelo kompleksno, ko dva odbora skupaj pripravljata pročilo, ampak mislim, da je on zelo eh, pomembno prispeval k poročilu in najni razpravi, se pravi, zelo enostavno je bilo sodelovati z njim. In mislim, da sva dosegla široko stopnjo strinjanja, zato da bomo lahko poslali močna sporočila. E, no, vemo, da je rok za pripravo poročil na lasno pobudo kratek, zato smo pripravila tudi usporedno poročilo skupek predlogov sprememb, ki e, zaradi različnih vzrokov ne, niso bili vključeni v poročilo, ampak jih oba poročevalca podpirava. Samo še nekaj tehničnih pripomp. Eh, torej, to so bile tehnične pripombe, sedaj pa naj povzamem glavne ideje iz poročila. Zdi se, da Evropska unija vedno bolj. Eh, zdi se, da Evropska unija na različen način razume pojma migracij, beguncev, včasih kar na protisloven način. Po eni strani imamo tiste, ki želijo tem osebam olajšati vstop, ki gledajo na vse skupaj eh, na pozitiven način, po drugi strani pa imamo tudi veliko političnih, moralnih pomislekov um, glede tega, ali naj te ljudje sprejemamo ali ne. Dejansko se moramo zavedati dejstva, da so gibanja prebivalcev odnegdaj zaznamovala naše civilizacije. Zato nima smisla, da z vsemi močmi želimo prepričati, da se ljudje gibljajo iz različnih vzrokov. Dobro, nekatere izmed teh gibanj so zaščitena z mednarodnimi konvencijami, z mednarodnim pravom, čeprav teh včasih ne spoštujemo. Ali pa se ljudje gibljajo zaradi kakšnega drugačnega vzroka. Pogosto gre tukaj za osebe, ki morajo zapustiti svoje izvorne države eh, in potem iščejo boljše življenje, bolj dostojno življenje. Pri tej polemiki, kako uravnavati tokove teh oseb in kako jih sprejeti ter kako ohranite vsega, ohraniti urednote, ki, na, na osnovi katerih smo zgradili Evropsko unijo. Torej, te dve skrajnosti bi morali skušati nekako povezati. Trenutno se mi zdi, da nastopamo preveč eh, defenzivno s pričo Um, potreb teh ljudi. Preveč smo defenzivni, čeprav smo politično, humanitarno in moralno gledano zavezani pomagati tem ljudem, če želimo še naprej spoštovati vrednote, na katerih temelji Evropska unija. Oblikovali so se. Oblikovale so se različna stališča. Uh,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 Obstaja pa tudi veliko pomislekov, ki jih eh, sprejemamo za tretjimi državami, ki jih eh, Evropski parlament tudi ne pozna dovolj dobro. Imamo te, eh, imamo te famozne pakte, ki pa pogosto ne upoštevajo stališč Evropskega parlamenta in ki niso pod nadzorom Evropskega parlamenta. Eh, prav tako obstajajo dvomi glede uporabe recimo razvojnega sklada. Nekateri menijo, da naših razvojnih skladov ne bi smeli uporabljati za upravljanje migranskih tokov. Eh, sprejeli smo veliko odločitev, ki niso bile prave, to je privedlo do še hujših posledic. Eh, kot pa tiste, do katerih bi prišlo, če teh napačnih odločitev ne bi sprejeli. Skratka, eh, želimo, da bi Evropski parlament imel pregled nad vsemi ukrepi, ki se sprejemajo na tem področju. Imamo tudi določene mednarodne sporazume, ki jih sedaj ne spoštujemo. Um, za nekatere sporazume smo izvedeli posem po naključju, recimo o sporazumu o vračanju z Afganistanom, čeprav to bo prizadelo na tisoče ljudi. Uh, Vemo tudi, da je veliko oseb eh, popolno puščenih ob strani, mi gledamo stran, medtem ko vlade teh držav sklepajo nekakšne dvomljive sporazume. Mislim, da ji to poročilo ne sme predstavljati samo prazne kritike. Ostati moramo pozitivni, skratka pa moramo, eh, eh, hkrati pa moramo v prvo vrsto postaviti naša načela, ki nas morajo voditi pri našem ravnanju na področju migracije. Gre za načela, ki so zapisana tudi v naših pogodbah. In v veliki meri se s temi načeli strinja tudi evropska javnost. E, trenutno v povezavi z migracijami uporabljamo zelo negativen narativ. Eh, prav tako nismo poskrbeli za sredstva, ki smo jih obljubili Vsi želimo podpreti komisijo in pa SZD pri njihovem prizadevanju, da bi poskrbeli za resnično zunanjo razsežnost naše migracijske politike. To nam namreč sedaj zelo manjka. Potrebujemo migra migracijsko politiko, skupno migracijsko politiko, ki pa mora biti strateška, ki mora temeljiti na vrednotah in pa na solidarnosti. Eh, še veliko drugih vprašanj je pomembnih, o tem bi se še lahko pogovorili. Eh, torej, potrebujemo zakonite poti priseljevanja, potrebujemo sredstva za sklade, ki smo se jim zavezali, potrebujemo ustrezen odnos z tretjimi državami, eh, ki bo temeljila na viziji deljenja interesov, ne pa na viziji naših lasnih interesov. Podariti je treba tudi vlogo žensk, torej vidik spola ženske ne samo, da zaradi tega najbolj trpijo, lahko tudi zelo pozitivno prispevajo k temu fenomenu migracij. Uh, no, zahvaljujem se za prispevke vseh kolegov, za delovanje našega uh, soporočevalca. Skratka, ukrepiti je treba zunanjo razsežno, zunanjo delovanje Evropske unije samo za stabilno, z stabilnim konsekventnim pristopom se bomo lahko soočili z tem problemom migracije v 21. stoletju. Hvala, Elena. Agustin Diaz de Mera. Hvala lepa. Eh, tudi sam bi se zahvalil Eleni. Tudi jaz sem eh, z njo zelo dobro sodeloval zelo sem cenil njene ideje na področju naše zunanje politike. Vse skupaj sem skušal uskladiti z mojo pristojnostjo pri tem poročilu na lastno pobudo. Sam se ukvarjam z eh, razvojem in z razvojno politiko. Torej, eh, zunanje delovanje in razvojna politika sta med seboj neločljivo povezana. To je dejstvo. Um, to sva želela povdariti tudi z tem poročilom na lastno pobudo. Ehm, poročilo ni zakonodajno, predstavlja pa našo ideološko-filozofsko stališče o migracijah. Elena je že govorila o tem. Elena je vse skupaj pojasnila na zelo jasen način. Jaz bi pa želel izpostaviti določene točke iz tega poročila. Še predtem pa bi želel povedati, da sem včeraj se lahko po vsem skupaj pogovoril tudi z gospodom Lukem, z uh, Heidi Hautala in pa z Enrique Guerrero Salom. To je bilo zelo plodno srečanje. Oni so izpostavili celo vrsto pomislekov, skrbi, ki jih imajo, eh, ki pa bi vseeno lahko eh, močno prispevali k poročilu, ki smo ga pripravili z eh, Eleno. Prosim vas, da pred, osem, pred 18. oktobrom, ko poteče rok za ložitev predlogov sprememb, uložijo svoje prispevke. Poročilo sva razdelila na štiri, dela, na štiri dele. Eh, prvi del ima opraviti z globalnim odzivom na pojav mobilnosti, potem drugič boljše upravljanje mednarodnega sodelovanja, tretji del ima opraviti z eh, zunanjim delovanjem Evropske unije, z porazumi, uh, o sodelovanju in o razvoju z tretjimi državami. Četrti del pa se nanaša na inštrumente, ki so potrebni za ukrepe, ki jih predlagava. Najprej moramo razumeti, da gre pri migracijskih tokovih za, globalno, za globalni pojav in zato potrebujemo tudi globalni odziv, globalne rešitve. Uh, potrebujemo boljše sodelovanje med vsemi upletenimi državami. To je postalo jasno že na vrhu generalne skupščine ZN, eh, kjer so se pogovarjali ravno o migracijskih in begunskih tokovih. 19. septembra letos je potekal ta vrh. Ja, prav tako smo se o tem eh, večkrat pogovarjali na, vrhu, na vrhih držav članic. Um, v prvi vrsti moramo pri migracijskih tokovih imeti pred očmi osnovn, osnovne človekove pravice in pa temelj svoboščine. Te je treba kot prvo zaščititi. Na nazadnje gre tukaj za naše primarno pravo. V poročilu močno izpostavlja tudi ulogo žensk v povezavi z prisilnim razseljevanjem in spominjava na to, da so otroci, invalidne osebe in pa starejši ljudje tisti, ki so uh, še posebej ranljive skupine. Zato jih je treba zaščititi pred raznoraznimi zlorabami. potrjujeva, da lahko z uh, ustreznim globalnim upravljanjem migracijskih uh, tokov pozitivno predvevamo k socioekonomskem razvoju. In kot je povedala Elena, treba je tudi spremeniti uh, trenuten narativ, ki je zelo negativen. Potrebujemo veliko bolj pozitivno razumevanje tega pojava. Zato večkrat podarjava potrebo po resnično skupni evropski migracijski politiki in podarjava potrebo po zakonitih kanalih priseljevanja. No, ne želim vas uh, uh, utrujati, ampak uh, v Evropski uniji trenutno res nimamo skupne evropske migracijske politike potrebujemo tudi jasen okvir za določanje odnosov z tretjimi državami. Zato podarjava o, pomen teh okvirov za partnerstva z tretjimi državami. E, na ta način lahko v tem okviru Evropska unija tretjim državam ponudi tudi konkretne spodbude. No, e, seveda potrebujemo tudi več dogoročnih uh, e, ukrepov, soočiti se moramo z eh, osnovni vzroki za prisilno eh, razseljevanje. Treba si je torej zauzemati za mir, za stabilnost, za demokracijo, treba je poskrbeti za izobraževanje, za boj proti. Um, torej, zauzemati se moramo za človekove pravice, za promocijo skupnega dobrega. Eh, prav tako poročilo izpostavlja konflikt v Siriji in eksplicitno podarjamo našo podporo Libanonu in Jordaniji, ki sta dve državi, ki sta pokaza pokazali neverjetno mero solidarnosti. Sprejeli so na tisoče ljudi, eh, pravzaprav količino ljudi, ki je nesorazmerna za njihovimi socioekonomskimi zmožnostmi. Ti dve državi imata namreč zelo omejene vire. No, uh, sedaj bom počasi zaključil. Še kolegom želim dati priložnost, da se odzovejo na najno poročilo. Hvala. Hvala, hvala obema soporočevalcema. Devet se vas je prijavilo k besedi. Zaključiti moramo s to razpravo ob 11.30, zato ker nas čaka glasovanje o nagradi Seharova, tako da vas prosim, da se držite omejitve minuto in pol dobi vsak. Najprej gospod Guerrero. Enrique Guerrero. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, gospa Valenciano je povdarila, da je to poročilo poročilo na lasno pobudo, eh, zato za tem poročilom eh, ne moremo poskrbiti za resnične strukturne spremembe. Lahko pa opozarjamo na veliko zgrešenih odločitev, ki so bile sprejete v migracijski politiki. In zasi, ko gre za um, države članice in njihov odziv na um, migracijsko krizo. Uh, je pa to poročilo priložno za to, da izrazimo stališča Evropskega parlamenta in da izrazimo naše nezadovoljstvo z odročenimi ukrepi, ki so bili sprejeti v zadnjih mesecih in letih. To poročilo je v v skladu z številnimi predlogi, ki jih je podala Evropska komisija, ki pa jih države članice ne želijo izvajati v praksi. Če bi države članice izpolnjevale svoje zaveze, ki so jih izrazile na uh, ponavljajočih se vrhih uh, Evropske unije, uh, Če bi se posvetili migrantom, ki so prihajali k nam čez uh, sredozemlje, eh, na pravilen način, potem sedaj ne bi bili v takšnih težavah. Pravzaprav so tukaj na bolj skleden način ravnale posamezne lokalne skupnosti in pa občine. Uh, Sedaj govorimo o Evropski uniji in zavedati se moramo dejstva, da je ta problem globalen. To seveda pomeni. da ne moremo misliti, da preden nas je zadela begunska kriza v Evropski uniji, begunci po svetu niso obstajali. Vedno so obstajali tokovi, uh, Eh, ljudi, ki so bežali pred eh, lakoto ali pred vojno. Tako da se strinjam s tem, kar je zapisano v poročilu. Tukaj gre za globalni problem, na katerega se je treba tudi globalno odzivati. Istočasno pa obstajajo specifične potrebe Evropske unije. Ehm, v Evropski uniji obstaja veliko uh, um, bogatih držav, ki imajo tudi velik vpliv v svetu. Uh, torej, uh, sam sem se že pogovoril z gospodom Diasom Gamero o mojih predlogih sprememb, želel pa bi izpostaviti samo eno točko. Naše sporazumi z uh, tretjimi državami morajo spoštovati mednarodno humanitarno pravo in pa naša pomoč uh, ne sme biti preveč pogojevana. Žal Görens. <coughs> Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da moramo vsi eh, na enak način obravnavati migracijske tokove. <coughs> Begunce moramo dati na stran in eh, potem ugotavljamo, da 90 odstotkov migracijskih tokov predstavljajo eh, med, eh, znot, eh, tokovi znotraj eh, regije. Zgolj 10 odstotkov imigrantov gre eh, ven iz teh eh, regij. Enako moramo analizirati eh, tudi evropski odziv na ta pojav. Vsi pravijo, da je treba spoštovati eh, Ženevsko konvencijo, V eh, praksi pa je na to eh, gospa Merklova sama, ko sprejema begunce. Besede ne bodo ničesar spremenile, nekatere države nočejo eh, beguncev, druge želijo samo kristijane, tretje nočejo nikogar in Evropa se obnaša grozno, kar se tega tiče. In še enkrat bi se rad poklonil gospe. Merkel zato, da je rešila našo čast. Tretjič, če na razvojno politiko Evropske unije gledamo kot nekaj, kar lahko reši vse podnebne spremembe, migracijske tokove, eh, ki lahko posega v vsa področja, kjer Evropska unija nima proračunskih sredstev, bo to eh, konec eh, prave unije, prave razvojne politike. Biti moramo ustvarjalni, in eh, zelo ustrajni, kar se tiče zagotavljanja sredstev. Še naprej moramo eh, razvijati to politiko z vidika proračuna. Smo na eh, ni celih 45 odstotka, potrebujemo še ni cela 3 odstotka. Kaj lahko naredimo? Zagotoviti moramo, da ljudje ne bodo več odhajali iz svojih regij. po eni strani eh, vlagamo v razvojno politiko in eh, poskušamo rešiti tiste glavne probleme in vzroke za migracije, po drugi strani pa imamo vedno manj sredstev za to politiko. Sprejeti moramo tiste, ki bežijo iz vlastnih regij, zato ker nimajo tam možnosti za uh, življenje. Uh, Govoriti je treba o praktičnih ukrepih, naprimer eh, vizumi za več vstopov. Ti ljudje, ki prihajajo iz Afrike ali pa od drugoče, se zavedajo, da lahko eh, eh, na to odidejo in pridejo nazaj, se ne bodo spuščali v nezakonite zadeve. Kolegi, upam, da se boste vsi držali časa za govor. Gospod Luka. Hvala lepa gospa predsedojoča. Uh, eh, upam, da mi boste dali nekoliko več časa kot minuto in pol za tako pomembno poročilo. Moram reči, da sem bil zelo razočaran, ko sem prebral to poročilo, kaj ti menim, da to poročilo ni kaj dosti več kot pa izraz eh, dobre volje. Gre za uh, skupek ciljev, s katerimi se zagotovo vsi strinjamo, gre za uh, izraz naših želja ampak eh, situacija, v kateri se nahajamo, v tem poročilu ni upoštevana. Eh, ta, to poročilo naj bi poskrbelo za novo vizijo eh, v begunski politiki. Pri številnih volilcih lahko opazimo, da probleme pogosto zanikamo ali pa jih zanemarjamo. Ker nimamo dovolj časa, ne bom mogel spregovoriti o vsem, ampak imam občutek, da bi eh, lahko storili veliko eh, več, eh, potem ko sem prebral to poročilo, kot pa nam dovoljujo naši omejeni veri priznati moramo, da je pač včasih potrebno reči ne, če sredstev nimaš dovolj. In to v tem poročilu ni jasno eh, izraženo. Eh, zapisano je, eh, da bomo lahko polnopravno upoštevali pravice vseh, v vseh situacijah in to ni res. Upravljanje pomeni, da rečeš včasih ja in včasih ne. In uh, potrebno je poskrbeti za uh, selekcijo med različnimi kategorijami beguncev. In to sploh ni zapisano v tem poročilu. Razvoj. Tudi tukaj želim uh, poudariti, da je razvoj zagotavo uh, zelo pomemben, ampak razvojna politika naših problemov ne bo rešila. Gre zgolj za kapljico v morje. Zapisano je tudi, da so migracijski tokovi odgovornost celotne mednarodne skupnosti. In uh, tukaj uh, manjka uh, zapis, da uh, so za gospodarske migrante odvisne države izvora, ki morajo zagotoviti ustrezne pogoje za življenje. Torej, mislim, da moramo uh, biti bolj odkriti. Eh, če želimo imeti eh, humano eh, politiko, potem je potrebno izpostaviti tudi tiste pereče faktorje. Vem, da nimamo veliko časa za tako pomembno temo, ampak čaka nas glasovanje v nagradi Saharova. Vedno lahko prosite predsedujočega ali predsedujočo za nadaljno razpravo, ampak ne moremo preložiti glasovanja o nagradi Saharova. Sedaj pa gospa Albior Guzman. Gracias. Thank you. Hvala lepa. Lahko se strinjam z številnimi besedami gospe Valenciano, lahko se strinjam tudi z nekaterimi besedami gospoda Diaza de Mere. Ampak na žalost vse to, o čemer sta vidva govorila, ni zapisano v poročilu. To poročilo se ne osredotoča na osnovne stvari. Prvič, ne govori o osnovni pravici človeškega dostojenstva in pa pogosto, ko govori o izvornih državah, ne govori o vzrokih, o predlaganju rešitev, ne govori o humanitarnih vizah, ne govori o spodbujanju politiki bi končale za izkoriščanjem izvornih držav ali pa o koncu trgovine z orožjem, ki, govo, ki pravzaprav uh, povzroča te konflikte. Poročilo mm, samo povdarja pomen zaščite na eh, mejah eh, in pa govori o tako sramotnih sporazumih, kot je tisti s Turčijo ali pa z Afganistanom. Ko govorimo o povezovanju migracije in varnosti, pravzaprav samo še enkrat eh, prispevamo k kriminalizaciji migrantov v tem poročilu tudi stavijo na militarizacijo varovanja meja in uh, govori celo o možnostih, da bi ladje NATO pošiljali zato, da bi zaustavljali ladje oziroma čovne za migranti. Če ne, se ne bomo osredotočili na vzroke za migracije, izkoriščanje delavcev, podnebne spremembe, izkoriščanje naravnih surovin, uh, vse s tem, tem se poročilo ne ukvarja, prav tako se ne ukvarjamo z um, črtanjem sredstev za sodelovanje, tudi tega poročilo ne omenja. V Španiji smo črtali 40 odstotkov naših sredstev za razvoj uh, in uh, prav tako ne moremo zaločati za tašno politiko, da uh, se bomo sročočali samo na vračanje vseh oseb, ki pridejo v Evropi. Uh, v Valeti je bil sprejet dogovor, da bodo poslali vojaške sile v. Uh, države, ki ne spoštujejo človekovih pravic in demokracije. Tudi to poročilo več spohni omenjeno. No, vsekakor bomo vložili nekaj predlogov sprememb. Uh, mislim, da poročilo ne govori o tem, o čemer bi moralo govoriti, torej uh, o zakonitih in varnih poteh, uh, humanitarnih uh, vizumih, uh, o pomoči tem ljudem. O tem bi moralo govoriti to poročilo, tako se misli naša skupina. Hvala, kolegi in kolegice gledam uro in ugotavljam, da ne, mogo, ne bo mogoče vsem dati besedo in imeti pravo razpravo. Vem, morda bi lahko končali z enim krogom, v katerem se bo oglasil po en predstavnik eh, vsake skupine, na to pa bomo priložili nadaljno razpravo na nek poznejši sestanek. Čaka nas eh, namreč glasovanje o nagradi Saharova eh, ob 11.30 upam, da lahko eh, sedaj končamo s tem krogom razprave in gospod Brok bo našel potem neko priložnost za nadaljevanje te razprave. Mislim, da ne smemo preveč hiteti, ker, ker je ta tema preveč eh, pomembna. Skupina, ki je eh, prosila za besedo, pa še ni dobila besedo, je, to, je skupina zelenih, Lohbiler in Hautala. Kdo želi besedo? Lohbiler. Gospa Lohbiler, izvolite. Na to pa bomo z razpravo nadaljevali na drugem sestanku. Hvala, gospa predsedujoča. Strinjamo se eh, številnimi vsebinskimi točkami v poročilo, ampak zato, ker časa ni veliko, bom izpostavila našo kritiko. Imamo poročilo na lasno pobudo odbora AFET o eh, človekovih pravicah, migracijah v tretjih državah in če primerjamo eh, uvodne izjave, lahko vidimo, da je vse skupaj podvojeno tukaj in morda bi lahko oba soproševalca o tem razmislila. Gospa Valencijano, na začetku ste dejali, da je veliko predlogov spremembe, eh, tudi pri tistem paralelnem poročilu. Kaj to pomeni za te predloge sprememb? Na to eh, preprečevanje konfliktov, medijacija in eh, CSDP. nasilni konflikti so uh, glavni razlogi za migracije in z njimi bi morali bolje upravljati. Uh, besedilo ne omenja procesa iz Kartuma, ki je zelo resen pristop Evropske unije. Uh, skupaj z vlado v Sudanu poskušamo najti uh, načine, da bi begunci in migranti ostali zunaj Evropske unije. Toliko na kratko. Colleagues, we've had one. Hvala. Vsaka skupina se je oglasila. Vem, da želite tudi drugi besedo, ampak danes žal časa ni. Vem, da uh, je še več poročevalcev v senci, ki niso dobili uh, besede. Uh, imamo dva poročevalca v senci iz vsake skupine. Uh, časa preprosto ni dovolj, tako da bomo morali priložiti preostali del te razprave. Zelo mi je žal, ampak ne bom mogla dati besede preostalim. Uh, ne vem, želita morda oba soproočevalca besedo, vsak dobi eno minuto. In to je vse. Zelo mi je žal, ampak glasovanje nas čaka. Elena. No, uh, eh, strenjam se s tem, da je treba za to razpravo nameniti več časa, Eh, podrobno bova preučila predloge sprememb, ki jih bodo vložile politične skupine. To je poročilo, ki je kompleksno, ampak razumeti morate, da ne moremo vanj zapisati vse. Veliko je stvari, ki jih v to poročilo ne moremo zapisati. Naša volja pa je, da bi v poročilo vključili kar najširši nabor stališč, ki so bile danes tukaj izražene. Bueno, gracias. Augustin. Eh, la misma linija, ki... Augustin. Hvala. Strinjam se z Eleno. Upoštevali bomo to, kar je povedal uh, Enrique, gospod uh, Luke, Heidi Hautala in drugi. Kolegi in kolegice, vem, da se nam uh, sedaj. Uh, Da, da prihajajo ljudje, ki bodo glasovali, ampak prosim, ostanite tiho, tako da lahko naš soporočevalec pregovori. La No, gospa Hautala ve, da zelo cenim njene prispevke, ideje, ki so vedno konstruktivne, ampak spominjam jo, da ko gre za proces iz eh, Kartuma, je to, za, je to omenjeno v 14. točki našega poročila. Hvala lepa in še večkrat se bomo pogovarjali o tem. Everybody to... Kolegi in kolegice, zelo mi je žal, ampak eh, očitno nismo namenili dovolj časa za to razpravo. Eh, Gledamo oba soporočevalca, Eleno in Agustina, ali naj ohranimo 18. oktober kot rok za predloge sprememb. Na to bomo imeli še eno razpravo, eh, tudi z amanjmaji, preden bomo glasovali. Ne vem, če bo to vplivalo na razpravo na plenarnem zasedanju, ampak še eno razpravo bomo organizirali. Eh, oba odbora boste sodelovala, tam bomo imeli na voljo tudi predlogi sprememb, tako da bomo bolje eh, poznali to situacijo. 18. oktober ob 12. uri je rok za predloge sprememb, naslednji eh, torek, torej na to pa bomo pripravili še eno razpravo. Besedo bom predala gospodu Broku, ki bo predsedoval naslednjemu delu sestanke. Se, sestanka sedaj pa prosim vse, da zasedete svoja mesta. Vsi tukaj na moji desni, prosim, da se uh, posedete. Gospod Brok bo nadaljeval. Najlepša hvala. Mislim, da je to sedaj. Uh, preizkus za oba soporočevalca, da pripravita veliko koalicijo v Španiji. Dame in gospodje, to bo se za zaprtimi vrati. Prosim, zapustite dvorano. Takoj vsi tisti, ki nimate dovoljenja, da ustavite v dvorani in takoj se nehajte pogovarjati. No, povejte jim. Kdo pa so ti ljudje?